Naj prosim bivše, bivše predsednike, da zauzamejo svoje mesta. Bivši predsedniki Evropskega parlamenta, prosim, da pridete naprej in, si, in prevzamete oziroma sedete na svoje mesta. Gospod Petering, tudi vi imate svoje mesto, gospod Kops Fonten, gospa Fonten, tudi bivša predsednica. We would like to start together with you. Tudi skupaj z vami bi si želeli začeti. we are hosting seven from president borrell is coming predsednik bivši predsednik borrell tudi prihaja dobrodošli Okay, President Hans. bivši predsednik Henš. President Pat Cox. Pat Cox prihaja tudi naprej. Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. And madam. In gospa Fontaine se nam bo pridružila, pa tudi gospod Barnkrespo, to sta še dva bivša predsednika. say we will not have we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. We will not have a second round, so we can wait. Ne bomo imeli drugega kroga, tako da se lahko privoščimo in počakamo par minut. Več ne bom povedal. Naj samo povem, da nam ni treba čakati na drugi krog. Dve minutki niste torej nič Oh, Gospa Fontaine, bivša predsednica Evropskega parlamenta, kot tudi gospod Baron Crespo, še en bivši predsednik parlamenta. Še enkrat vsi prisrčno pozdravljeni v Evropskem parlamentu, to je vaša hiša. nadaljujemo sejo po prekinitvi. Naj vam sporočim rezultat volitev. Število oddanih glasov 699. Neveljavne glasovnice 29. Oddanih glasov 670. Absolutna večina znaša 336. kandidati so dobili naslednje število glasov. Gospod Deba, 142 glasov. Pan, pan Martin Schulz. Gospod Martin Schulz. 387 glasov. pani Diana Wallis. Gospa Diana Wallis, 141 glasov. Pan Martin Schulz. Gospod Martin Schulz je prejel absolutno večino veljavnih oddanih glasov in je s tem izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta. Congratulations. Čestitke. Čestitke, gospod predsednik Šulc. Prepričan sem, da bo parlament pod vašim vodstvom ostal ključna centralna inštitucija v Evropi skupno, se moramo lotiti skupnih eh, projektov in moramo biti povezani z drugimi evropskimi inštitucijami. Vsi računamo na vas, gospod predsednik, in tudi na to, da bo Evropski parlament eh, ostal to, kar je, da bo ostal v srcu politične razprave v korist naših državljank in državljanov. Zdaj vas prosim, gospod predsednik Šulc, da pridete naprej in da me nadomestite na tem sedežu kot novi predsednik, na novo izvoljeni predsednik Evropskega parlamenta.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 Herr Generalsekretär. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, hvala za ta veličastni izid. Za večino od vas sem bil do tega glasovanja predsednik ene od političnih skupin v tej hiši. Za upanjem, ki ste mi ga danes izkazali, ste me toliko bolj počastili. Po vseh močeh si bom prizadeval, da vas ne bom razočaral in da bom našemu parlamentu omogočil močan glas. Svoj mandat predsednika parlamenta bi želel želel izvajati tako, da boste tisti, ki ste me danes izbrali, lahko samozavestno zagovarjali to izbiro. Za tiste, ki niste glasovali za me, pa bi želel, da bi bili pozitivno presenečeni. Kot predsednik bom zastopal vse in bom branil vaše pravice. Gospi in gospodje. Zahvala pa gre najprej vam, gospod predsednik Buzek. Ste bili prvi predsednik inštitucije EU, ki prihaja iz Giban za svobodo v vzhodni Evropi. Tako da ste bili tudi simbol zmagoslav zmagoslavja demokracije nad diktaturo. In z veliko kim dostojanstvom ste izvajali to funkcijo in ste dokumentirali tudi enotnost Evrope na način, kot to še ni storil nihče pred vami. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kolegice in kolegi, to funkcijo nastopam ponižno. Evropa preživlja viharne čase. Za mnoge v Evropi so to težki časi. Moji starši so še pripadali generaciji, ki jo je vodila misel, našim otrokom mora biti bolje kot nam. In res nam je bolje. Ne moremo pa več biti prepričani, da bo našim otrokom kdaj tako dobro, kot je nam. Zaradi gospodarske krize je v številnih državah vse več revščine in brezposelnost dramatično narašča prav med mladimi. Na ulicah Evrope protestirajo proti gospodarskemu sistemu, ki peščici omogoča dobičke, izgube pa nalaga na ple, pleča vse, vseh. Proti sistemu, ki daje vtis ravno v zadnjih dneh, da brez imne bonitetne agencije v New Yorku so močnejše od demokratično izvoljenih vlad in parlamentov. In ti mu se je treba odločno upreti. Kaj ti to vodi v krizo zaupanja? v inštitucije in krizo zaupanja v politiko in tudi eh, zaupanje v evropski projekt je s tem načeto naše delo številni spremljajo z nevoljo. Niso prepričani, ali je vse, kar tu počnemo, res prav. Jasno nam mora biti, da ljudi v Evropi ne zanimajo naše institucionalne razprave. Bolj jih skrbi za prihodnost otrok za delovno mesto, pokojnino, socialno pravičnost, želijo si zdrave hrane in čistega okolja. Bolj jim moramo prisluhniti, zato se moramo potruditi. Kaj ti prav tu je kraj, kjer zastopamo interese državljank in državljanov Evrope. Tu sedimo kot predstavniki evropskega ljudstva. Zato vam pravim naslednje. Državljanke in državljani, ki so nam na neposrednih volitvah izrekli zaupanje, pričakujejo in sicer upravičeno pričakujemo, pričakujo, da se bomo borili za njihovo stvar. Vem in ponosen sem na to, da se vsi kolegi v tej hiši čutite kot zagovornike teh ljudi. In zato se vam tudi vsem iskreno zahvaljujem. Ampak, gospe in gospodje, prvič od ustanovitve Evropske unije grozi tudi neuspeh tega projekta kot realistični scenarij. Že mesece drvi Unija od enega kriznega vrha do drugega. Odločitve, ki zadevajo nas vseh, vsakega posameznika v tej dvorani, vsakega posameznega državljana in državljanko, te odločitve voditelji vlad sprejemajo za zaprtimi vrati. Po mojem mnenju se s tem vračamo na davno preseženo stanje evropske politike. To me spominja bolj na čas Dunajskega kongresa v 19. stoletju. Vodilo tistega časa je bilo trdovratno izsiliti nacionalne interese in to brez vsakega demokratičnega nadzora. Povojna Evropa pa temelji na trezni ugotovitvi, da svojih lastnih interesov ne moreš ločiti od interesov sosedov. Temelji na spoznanju, da EU ni igra z ničelno vsoto, v kateri mora nekdo zgubiti, da drugi pridobi. Ravno na robe, gospe in gospodje. Ali bomo izgubili vsi, ali pa bomo pridobili vsi. Osnovno pravilo za to je metoda skupnosti. Ne gre pri tem samo za tehnični izraz. Metoda skupnosti je duša Evropske unije. In kaj to konkretno pomeni? Konkretno to pomeni, da je treba reševati konflikte z dialogom in dogovorom, dogovarjanjem. Namesto zakona močnejšega je treba vzpostaviti solidarnost in demokracijo. Preseči je treba usklajevanje interesov med manjšimi in večjimi državami, severom in jugom, vzhodom in zahodom. Predvsem pa je treba postaviti blaginjo vseh pred interese posameznikov. To je pomen evropskega projekta povezovanja. In to, gospe in gospodje, je leta in desetletja to je bi, bilo samoumevno in tudi uspešno delo, vendar ta eh, projekt skupnosti je utrpel škodo. V preteklih dveh letih se ni spremenilo samo dojemanje problemov, temveč tudi metode, kako se z njimi spoprijeti, so se spremenile. Kaj ti reševanje krize zgolj na najvišji ravni, poplava vrhunskih srečanj, v veliki miri izključuje Evropski parlament kot edini neposredno izvoljeni organ skupnosti iz procesov odločanja. Pravzaprav so tudi eh, predstavniki nacionalnih parlamentov degradirani na pomočnike, ki samo izpolnjujejo to, kar je bilo dogovorjeno v bruselskih sobanah. Vendar izid, izide politike, ki se niso ustrezno politično legitimirale v parlamentu, državljani dojemajo kot ukaze iz Bruslja. Ceno za to pa plačuje EU kot celota, kajti s tem sami ustvarjamo tla za protievropska razpoloženja in tega Evropski parlament upam, da ne bo gledal križem rok. Kdor meni, gospe in gospodje, da bomo dosegli več Evrope z manj parlamentarizma, temu tu in zdaj napovedujem boj. In upam, da ste vi na moji strani. Meddržavni sporazum o novi fiskalni uniji je prvi preizkusni kamen. V razpravah so zastopniki našega parlamenta, kolegi Verhofstadt, Brok Gvaltieri, torej so zagovarjali združitev proračunske discipline z rastjo in zaposlovanjem. To je stališče našega parlamenta. Ampak najprej eh, niso bili uspešni s tem. Vendar s pristiskom Evropskega parlamenta se stvari premikajo in upam, da bomo dosegli napredek. Kaj ti ravno ta izravnava med rastjo in eh, proračunsko disciplino si eh, to si pričakujejo eh, državljanke in državljani. In zato zahtevam, da je tudi Evropski parlament eh, navzoč na prisrečanjih na vrhu, kjer se o tem sklepa. Ne more biti tako, da je Evropski parlament kot edini izključen iz tega. Evropa je skupnost vrednot, gospod in gospodje. Od kandidatk za pristop zahtevamo dosledno izpolnjevanje kubenhavenskih meril. Naše predstavniško telo si mora prizadevati, da, bo da bodo tudi države članice spoštovale in izvajale demokracijo ter temeljne pravice in svoboščine in da, da je to nekaj samoumevnega. Kdor krši vrednote naše listine temeljnih pravic, mora računati na naš odpor. To je skupna obveznost tega parlamenta. Zato želim dodati naslednje. Jutri bomo imeli kontroverzno razpravo o položaju na Mačarskem. Predsednik vlade Orban je sporočil predsedniku parlamenta, da bo jutri tu v Evropskem parlamentu predstavil svoj pogled na eh, te stvari predsednike političnih skupin sem konsultiral, se z njimi posvetoval, s tistimi, mi, s katerimi mi to še ni uspelo, bom to še storil. Mislim, da naj bi to storili in sprejeli prošnjo gospoda Orbena. Če bo dansko predsedstvo se s tem strinjalo, bo jutri dobil besedo in predstavil svoj pogled. Kaj ti to uh, se mi zdi pomembno? Uh, Evropski parlament mora biti kraj kontroverznih razprav o stanju v Evropi in zato je dobro, če nas bo jutri, če bo gospod Orban jutri prišel in tudi rezultate komisije naj bi obravnaval naš pristojni odbor in sicer tako, da bo tam prišla do besede tudi eh, nevladna stran z Mačarske kraj eh, razprav o Evropi je Evropski parlament in to eh, nam mora priznati tudi predsednik mačarske vlade. Moja naloga kot predsednika parlamenta, ene od treh osrednjih inštitucij EU, vidim v tem, da se postavim po robu tem težnjam usmirjenosti samo v vrhu, vrhunska srečanja in ponovne nacionalizacije. Pri pomoči želim, da bo parlament kot mesto demokracije in živahnih razprav bolj viden in slišan. Naša beseda mora dobiti večjo težo. Še posebej pomembno pri tem je, da svetom razpravljamo iz oči, svetom razpravljamo iz oči v oči. Naj si bo o finančni perspektivi, o reformi kmetijske, ribiške ali regionalne politike, o boju proti podnebnim spremembam, zakonodaji o finančnih trgih, pravosodju in notranjih zadevah ali trgovinski politiki. Parlament je tu dobil velika dodatna pooblastila. Lizbonska pogodba velja že dve leti in njenih možnosti, pa kot predstavniki ljudstva še dales, daleč nismo izčrpali minim naš skupni cilj mora biti uporaba naših dejanskih pooblastil, po, po potrebi tudi v konfliktu. To mora biti naš skupni cilj. Za večjo prepoznavnost parlamenta pa je brezpogojno potrebna tudi kritična obravnava dogovorov iz prve obravnave. To so tako imenovani postopki Eh, torej zadeve, ki jih eh, obravnavamo v hitrem postopku. Moramo se pogovoriti tudi o našem načinu dela. Vse to bo delovalo samo, če bo naša ustanova urejena. Ob pomoči uprave si bom prizadeval poskrbeti za to, da bodo parlamentarni organi in vsi poslanci našli okvir, ki je potreben za optimalno izpolnjevanje naših nalog kot zakonodajnega telesa. Kolegice in kolegi, Med, ne bom zelo udoben predsednik, bom predsednik, ki želi doseči spoštovanje izvršnih organov do parlamenta. Po potrebi si ga bom tudi izboril. Zauzel se bom, kadar bodo ogroženi interesi državljanom. Želim biti predsednik, ki bo zastopal močne poslance, ki se bodo borili za svoje državljane. Bom predsednik, ki bo dal vse od sebe, da, bi, da bo povrnil izgubljeno zaupanje ljudi v evropski proces združevanja. In poskusil bom ponovno prebuditi navdušenje za Evropo. Cenjeni poslanci, številni so tvegali svoje življenje. Premnogi so ga žrtvovali, da bi si priborili parlamentarne pravice in parlamentarizem. Prvi svobodno izvoljeni predsednik zakonodajne skupščine v Tuniziji Mustafa Ben Džafar se s kolegi, ki ravno nabirajo prve parlamentarne izkušnje, ozirajo k parlamentom v Evropi in predvsem Evropskemu parlamentu. V Libiji, kjer je despot vodil vojno proti lastnemu ljudstvu, je EU kot prva odprla svojo, svoje predstavništvo in s tem ljudem v tistih težkih razmerah dala upanje. Pri podelitvi nagrade Saharova pred nekaj tedni sta nas pogumna mlada blogerka in junaški Gaddafijev nasprotnik ganila svojo očaranostjo nad evropskimi vrednotami. Na Bližnem vzhodu nas vedno znova sprašujejo, kako je v Evropi uspelo iz sovražnikov napraviti prijatelje in kako nam je uspelo prek vseh nacionalnih virskih in svetovno-nazorskih razlik dorasti v enotno Evropo. Dlje od Evrope, ko gremo, lepše o Evropi govorijo. Skupaj poprimimo za nalogo, da bomo to navdušanje nad evropskim združevanjem vrnili nazaj v Evropo. Evropa je fascinantna za misel. Za misel, ki se je porodila kot odgovor v drugi polovici 20. stoletja. V drugi polovici 20. stoletja na njegovo prvo polovico. Kakšna je bila prva polovica 20. stoletja? Sovraštvo, megalomanska politika, gonja proti drugačnim, poniževanje ljudi, strelski jarki prve svetovne vojne in Stalinovi gulagi in plinske celice v Auschwitzu kot najnižje dno v zgodovini civilizacije. V drugi polovici 20. stoletja, v drugi polovici 20. stoletja nam je združitev Evrope s skupnimi evropskimi institucijami naklonila najdaljše obdobje blaginje in miru v svoji zgodovini. Leta 1989 je padla železna zavisa. Nemčija se je združila. 2004 in 2007 so k EU pristopile nekdanje članice Varšavskega pakta in s tem kulturno in politično zedinile našo celino, ki je bila 40 let umetno ločena. Kakšen uspeh, kakšen projekt uspeha? Zakaj ne znamo biti več ponosni na to? Zakaj dovolimo, da se ta edinstveni zgodovinski dosežek obrekuje? Gospe in gospodje, moj stari oče se je bojeval v prvi svetovni vojni. 20 let kasneje je moj oče odšel, odšel v vojno, s katero je zločinski Hitlerjev režim pognal svet v plamene. Sam sem odraščal v mestu na Tromeji, kjer so morali ljudje na meji čakati v dolgih vrstah, kadar so želeli obiskati sosede v Belgiji in na Nizozemskem. Vojno in lakoto smo premagali, meje smo odprli rasizem in ksenofobijo smo odpravili. In antisemitizem. Danes živimo v svobodni, v odprti Evropi. V Evropi, ki je lahko ponosna na svojo kulturno raznolikost. Pripravimo torej to našo Evropo za 21. stoletje, da bo imela tudi mlajša generacija dobre obete, obete za gospodarsko močno za socialno pravično, svobodno in demokratično evropsko domovino. To je naša skupna naloga. Hvala za vašo pozornost. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Najlepša hvala. gospe in gospodje, prisrčno se vam zahvaljujem. Na dnevnem redu so sedaj prispevki predsedniki eh, političnih skupin in najprej dajem besedo kolegu Josefu Dolu za Evropsko ljudsko stranko. Ja, Martin, Gospod predsednik, dragi Martin, dragi kolegi, v imenu skupine ELS in tudi osebno, ti želim čestitati kot novemu predsedniku. Novemu predsedniku želim veliko poguma, veliko lucidnosti in tudi veliko moči za to, da bo ta inštitucija, ki kolektivno predstavlja 550 milijonov evropejcev, lahko skozi to funkcijo predstavljena na najbolj čestitljiv možen način. Rad pa bi tudi pozdravil Mirža Devo in Diano Wallis, ki sta ravno tako kandidirala za predsednika te inštitucije. In rad bi jima povedal, da čeprav sta se dve glavni politični skupini odločili, da bosta mandat za naslednjega predsednika parlamenta zaupali tej politični stranki, pa tudi naša politična skupina ceni to odločitev. Želel pa bi se danes dopovdne tudi zahvaliti, spoštovani Martin Šulc, tvojemu predhodniku, predsedniku Martinu Buzeku, ki je temu parlamentu doprinesel svoje izkušnje, ki jih je že imel kot polski državnik. In naj se spomni tudi vseh drugih predhodnikov Simona Vejla, ki je bil izvoljen na splošnem glasovanju. Naj se spomnim tudi vseh drugih predsednikov, ki so jim sledili. Vsi so še okrepili pristojnosti in moč tega parlamenta. In vaša funkcija, gospod Šulc, eh, se riše v tej isti smeri. Veliko let sva sodelovala kot predsednika vsak svoje politične skupine. Vaših političnih prepričanj večinoma ne delim z vami in najni politični skupini se razhajata pri celi vrsti tem. Vseeno pa sva razvila zaupanje eh, glede tega, kar skupaj delamo, saj je v naši skupni Evropi, za katero se zauzemamo, veliko več točk, ki nas združujejo, kot tistih, ki nas razdvajajo kot predsednik Evropskega parlamenta se bo treba soočati tudi z vsemi raznolikostmi, ki smo jim priča na nacionalni ravni. In moja skupina vam lahko le zaželi, da boste v prihodnjih mesecih, ki se oznanjajo kot težki meseci, lahko soočali z vsemi izzivi. In sicer morali boste ščititi, braniti in ohraniti metodo skupnosti. Nič ni pomembnejše kot to, da se ščiti dediščina Evrope v skupnem interesu, da se pri tem ščitijo manjše države pred velikimi in da se spoštujejo njihova stališča, pri čemer pa ne smemo dopuščati negibnosti. Nič ni pomembneje, kot da zagotovimo izstop iz krize evra, z, z bolj okrepljeno evropsko strukturo in dokazati moramo našim sodržavljanom, da bo evro močna in trajna valuta in zato moramo sedaj pokazati in storiti to, kar bi, kar se zauze, za kar se zauzemamo že od začetka uporabe te valute in sicer za skupno denarno eh, in politično unijo. Gospe in gospodje, ob tem ko so ustvarili to, kar je na to postala Evropska unija, so si ustanovni učetje zadali izziv, ki eh, je zelo pomemben. Izziv, ki so ga naši predhodniki zasledovali že stoletja in ki so ga Šuman, De Gasperi in drugi znali eh, uresničiti. Kljub različnim ekonomskim danostim na notranji ravni in kljub razlikam na geopolitični ravni v svetovnem merilu. In zato moramo tudi danes premostiti to trenutno krizo in krizo zaupanja, zato da bomo močnejši stopili v prihodnost, ki ne bo zgolj dopuščala možnosti, da preživimo, ampak da bo tudi dejansko boljša prihodnost. Zato morate na ta izziv odgovoriti vi, zami pa tudi mi. Na ta izziv mora odgovoriti tudi Evropska komisija kot varuhinja pogodb, zato da bomo zagotovili res pravo politično in ekonomsko konvergenco in to bo gotovo najboljše orožje za to, da bomo lahko ponovno zagnali rast. Spoštovani Martin Šulc, kot predsednik Evropskega parlamenta boste imeli zelo veliko takih zunanjih izzivov pred seboj. In naša stranka ELS eh, bo podpirala ta prizadevanja, spodbujali vas bomo, da boste ta sporočila prenašali v Ukrajino, kjer naprimer Julija Timošenko preživlja eh, dneve v nedopustnih okoliščinah ali v države kot je Sirija, kjer prebivalstvo želi izraziti svojo voljo po spremembah, vendar je ta stalno zatirana. Vaši predhodniki so v tem parlamentu že jasno zarisali pot in vse to gre še naprej v smeri k večji transparentnosti in k večji odgovornosti vseh naših članov in naša skupina vas bo pri nadaljevanju teh prizadevanj podpirala. Sedaj ste predsednik institucije, kakršni v svetu ni enakih. To je institucija, večnacionalna institucija, ki glasuje eh, o zakonih. In zato je treba prepričati svet, da ne bomo z ustanavljanjem novih parlamentov, nove komisije in novega sveta lahko prišli do konca naših težav. Gospod predsednik, vsakeč, ko boste branili to solidarno Evropo, Evropo, ki se zauzema za inovativne rešitve, bomo stali za vami. Vsakeč, ko se boste borili za skupna stališča, ko se boste borili za financiranje, ki bo na višini teh političnih prizadevanj, bomo stali za vami in za vami bomo stali vsakeč, ko boste izven naših meja, meja se zauzemali za naše vrednote in naše ideje in sicer za svobodo, strpnost, spoštovanje najranljivejših in solidarnosti. In zato vam želimo veliko uspeha pri vašem predsedovanju, dragi Martin. Merci beaucoup, euh, cher collègue Doul. Merci beaucoup. Najlepša hvala, dragi kolega Dol, za vaše besede. Sedaj pa ima besedo kolegica Marija Badijej Kušet za skupino socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsednik. V imenu skupine SND ti želim se res uh, čestitati za mesto, ki si ga sedaj zauzel. In res želimo, da nas z tega mesta lahko pri, na dober način vodiš v naslednji etapi našega parlamenta. Res si omenil, da imamo pred seboj veliko tveganj, veliko nevarnosti za Evropo in za celoten parlament. Nevarnosti, ki zadevajo človekove pravice, ki zadevajo zaposlovanje, socialno Evropo in tako naprej. Pa tudi tveganje, da bi zaradi te intergovernamentalnega zdrsa lahko eh, naš parlament izgubil svojo težo. Vendar pa imamo tukaj osebe, ki so zelo evropsko prepričane, ki imajo smisel za boj in ki imajo veliko strasti za vodenje določenih projektov in, dragi predsednik, tudi ti združuješ vse te lastnosti. E, nekaj časa, kar precej časa sem imela priložnost sodelovati z e, teboj in zato mi je všeč, da boš sedaj e, prevzel vodenje tega krmila v tej Evropi, ki se bori proti zdrsom. In uh, Zato bi te rada spomnila, da tukaj gre in bo vedno šlo za to, da si prizadevamo za enotnejšo, bolj demokratično in pravičnejšo Evropo za ljudi in ne samo za trgovce. In zato ti želim povedati, da nas boš imel pri zasledovanju tega cilja vedno ob strani. Veliko sreče in veliko uspeha ti želim. Vielen Dank, Frau Hvala, kolegici Badija. Sedaj pa za skupino liberalcev, kolega Verhofstadt. Eh, merci, monsieur le président, cher Martin et cher. Hvala, gospod predsednik. Dragi Martin, dragi predsednik, v imenu svoje skupine in v mojem osebnem imenu ti želim najprej čestitati za to izvolitev in želim čestitati tudi vsem ostalim kandidatom, za predsedniško mesto. Naj povem še to, da mi je bil zelo všeč vaš eh, prvi govor, gospod predsednik. In glede na to, da je bil ta izrečen na nekoliko bolj socialdemokratski noti, torej kljub temu pa smo vendarle že prisluhnili predsedniku in zato upam, da boste zelo hitro res prevzeli to vašo novo vlogo. Rad bi se obrnil tudi na vašega predhodnika, gospoda Jerzija Buzeka, s katerim sem dolgo let eh, delal znotraj sveta in moram reči, da je dosti lepše bilo z njim delati znotraj parlamenta, kakor pa med državniki v svetu. In eh, rad bi vam povedal, da ste res opravili izjemno delo v tem parlamentu, pripomogli ste k temu, da smo se prilagodili na Lizbonsko pogodbo, ki smo jo morali začeti uresničevati. Ravno tako ste vodili vse te politike, ki smo jih v parlamentu podprli za boj proti krizi in všeč mi je bilo tudi v konferenci predsednikov sodelovati z vami in zato še enkrat najlepša hvala za vse delo, ki ste ga upravili v dobro tega parlamenta. Euh, je dois dire euh, eh, Moram reči, dragi predsednik, da v času celotne kampanje za predsedniško mesto tega parlamenta je bilo slišati veliko kolegov, ki so rekli, ja, potrebujemo bolj neutralno predsedstvo, potrebujemo predsednika, ki nima prav stališča, ki nima svojega mnenja. In moram reči, da so me te teze presenetile. Sam sem bolj zato, da imamo predsednika, ki ima svoje stališče in ki ni neutralen. Saj je nemogoče, da dan danes predsednik ostane neutralen pri tem, ko se ta intergovernamentalizem razrašča v takšni miri, kolikor smo temu priča danes. Nemogoče je ob tem ostati neutralen, ob tem, ko svet vsakič znova skuša zanikati metodo skupnosti metodo, ki si jo je zamislil Monet. Dragi kolegi, nemogoče je, da ostanemo neutralni ob vseh napadih na metodo skupnosti, ki smo jim priča vsakodnevno znotraj sveta in izven sveta. In ravno tako mislim, da je nemogoče, da ostanemo neutralni ob tem razrastu nacionalizma in populizma v Evropi, ki škodita našim evropskim vrednotam in ki jih lahko porušita. Torej, gospod predsednik, želim, da boste predsednik. Ne želim si pa predsednika, ki bo neutralen, brezpolen, brez stališča in mnenja. Ne, želim si predsednika, ki bo predstavljal Evropski parlament, dragi Martin, predsednika, ki bo brez napake predstavljal interes evropejcev, ki je različen od interesa držav članic in sveta. Videl sem Želim si predsednika, ki se bori za evropsko povezovanje in zakaj ne bi tega povedali to, kar govorimo že desetletja. Želim predsednika, ki se bo boril za evropski federalizem, za kar sta, so se zauzemali že Monet, Schumann in De Gasperi in Spinelli. In želim predvsem, dragi Martin, če je tole možno, imeti predsednika, ki bo obrazložil državam članicam, kadar se bo podajal tja, saj veste, da boste večkrat povabljeni tudi na zasedanja sveta in tako naprej in izkoristite to priložnost, kot so to storili že vaši predhodniki, da boste državam povedali, da le politična in fiskalna unija lahko reši evro. In ne nazadnje, parlament mora pokazati pravo pot. Sedaj mora parlament prevzeti svoje odgovornosti skupaj s komisijo, skupaj z Evropsko centralno banko, zato da bo pokazal, katera je pot za izhod iz krize. To je zelo jasno, to je preprosto. Evropa nima težav v tej krizi, Evropa je rešitev za probleme, ki jih imamo danes. In ne nazadnje, bodimo prizanesljivi do vaših nekdanjih kolegov, Eh, predsednikov političnih skupin. Bodimo prožni v besedah, ki jim jih namenjamo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, kolega Verhofstadt. Za zelene kolegica Harms. Hvala, gospod predsednik. Hvala, Martin Šulc. Preden bi utemeljila čestitke, se želim zahvaliti tvojemu predhodniku in predhodnikom, predsednikom Evropske, predsednike Evropskega parlamenta, ki smo jih spoznala, so tako kot eh, Jerzy Buzek ali Hans-Jörg Pöttering, vsi imeli tudi svoj lasten profil, ki je ustrezal tudi aktualnim izzivom. Želim se zahvaliti tudi ostalima dvema kandidatoma, kajti svojo kandidaturo sta omogočila tudi delovanje demokracije v tej hiši. Večina pa je kvalificirana večina, ki si jo prejel, dragi Martin Šulc, in mislim, da obstaja veliko razlogov za to. Nismo izvolili socialnega demokrata na čelo tega parlamenta, temveč socialni demok bil je izvoljen socialni demokrat, ki je fantastičen parlamentarec. Ko, so me vpraša, ko si me vprašala, kako se ti zdi, a naj kandidira za to funkcijo, sem ti, eh, odzv, sem ti rekla, kako pa si prišel na to idejo. Sploh si nisem mogla predstavljati, da bi Martin Šulc bil uh, prvi predstavnik tega parlamenta, omejen z vso diplomacijo in tako naprej, medtem pa si to znam predstavljati. Zato želim najprej izraziti upanje, da boš oseben, da ne boš oddal svojih osebnih sposobnosti in da ne boš podlegu samo uh, diplomatskemu ravnanju, temveč da boš ohranil to, Eh, kar so tvoje lastnosti in zaradi česar si včasih bil tudi težavn, ker imaš kote in eh, robove in da boš to vključil v svojo funkcijo. In ta, to naj prihaja do izraza tudi v dogovarjanju s eh, predsednikom komisije Barozom, s gospodom Van, Rojpo, Van Rompojem, s gospodom Merklovo in s gospodom Sarkozijem. Uh, obljuba, ki si jo uh, podal v kampanji, uh, je imelo nekaj ganljivega in naivnega, torej vsi za enega. Če to funkcionira, potem to funkcio funkcionira tudi obratno, en za vse. Eh, danes smo bili sicer kos tej nalogi pri teh volitvah, vendar nas čakajo razprave v naslednjih dneh in tednih, ko bomo morali pokazati, da ne samo, da bo predsednik parlamenta ubral drugačno pot v teh sporih in razpravah, temveč tudi parlament sam mora dokazati, da uveljavi to, kar si je zastavil kot cilj. Eh, pri tem se spomnim naprimer tudi razprav spora s Viktorjem Orbanom. Naprimer, eh, ko je šlo za medijski zakon, nismo uspeli, takrat smo bili, bi lahko še kaj dosegli, ampak komisija, parlament je pravzaprav komisiji poviril nalogo, da enostavno organizacijsko nekako reši to zadevo. V sedanjih razpravah s eh, Mačarsko se to ne sme zgoditi z Viktorjem Orbanom. In eh, bila je omenjena gospa. Eh, eh, eh Timošenko, ne more biti tako, da v času, ko se v Rusiji eh, ljudje upirajo usmirjeni demokraciji, v času, ko Ukrajinci eh, se borijo za svoje pravice. Ne more biti tako, da uh, eh, Mačari se enostavno odrikajo tem demokratičnim pravicam. In eh, to moramo na vsak način preprečiti parlament skupaj s predsednikom parlamenta. Pa še zadnja stvar. Martin Šulc, prevzimaš eh, to funkcijo, po moje, v trenutku, ki je še uh, bolj težavn, kot sem si to predstavljala pred Božičem. Nisem si predstavljala, da bo zadnje srečanje na vrhu potekalo brez vsakega vpliva na nadaljni razvoj. Ravno kar se vračam z Japonske in vidim, kako jen valuta države, kako jen uh, se kometsko narašča v vrednosti na prvem evru. To ni normalno. Ne, ne zadošča, da se samo jezimo nad bonititnimi agencijami, ampak da eh, politika skoraj nima več vpliva, temveč prišepetevalci iz velikih bank in bonititne agencije imajo večji vpliv kot politika v Evropi. To enostavno ni normalno. Eh, in zato moramo ostati nekako eh, mirni. Eh, uh, sicer niso vsi poslanci iz vrst socialnih demokratov, ampak mnoge ideje, ki smo jih zastopali kot parlament, kar zadeva reševanje krize, te ideje moramo uveljaviti do konca napram svetu in komisiji. Ne more biti tako, da preden sploh prisluhnejo našim idejam, se že strinjamo z naslednjim kompromisom. Želim ti veliko uspeha, Martin Šulc. Vem, da ne boš zelo udoben predsednik za svojo politično skupino. Lahko zagotavljam, da ne bomo udobna eh, politična skupina. In po Simon Vej in po gospe Fontaine bi bilo zelo lepo, če bi od danes eh, naprej kot ženske v parlamentu se pripravile na to, da v naslednjem mandatu ne bo treba spet čestitati predsedniku, temveč da bomo čestitali predsednici. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, zdaj pa za evropske konzervativce, kolega Kellanen. Gospod predsednik, bom zdaj moral povedati v imenu skupine ECR, naj vam iskreno čestitam za izvolitev za predsednika Evropskega parlamenta. Naj se zahvalim tudi Jeržiju Buzeku za njegovo delo v zadnjih dveh leti in pol. Sam sem ga spremljal samo v zadnjih nekaj tednov, prav gotovo pa je bil izjemno kompetenten in sposoben predsednik, prav gotovo mu boste težko sledili pri njegovi uspešnosti. Gospod eh, Šulc, v reviji, ki je objavila članek prejšnji teden, ste rekli, da so ljudje otrujeni politike za zaprtimi vrati. S tem se lahko strinjam, vendar pa to ne odraža tudi vaša izvolitev. Imate dobro večino, vendar pa vaša zmaga ni bila veličasna, kot ste prav gotovo opazili. Zahvalili se tudi Dajeni Volic in kolego Nirču Devi, da sta stvar spreobrnila v volitve, ne pa samo potrditev mislim, da moramo pozdraviti njuna prizadevanja pri volitvah za funkcijo predsednika. Ugotovili smo, kako naj bi se vodilo to mesto. Gospod Deva je vodil to na svoj specifičen način, ki ga vsi poznamo. Zdaj, gospod predsednik, ste v svojem sedežu in želimo vam. Uh, vse najboljše od nas lahko pričakujete, spoštovanje vašega mesta, delali bomo za in konstruktivno, kljub eh, očitnim političnim razlikam. Ne morem se strinjati z marsičim, kar ste povedali danes eh, v svojem govoru, vendar pa se bomo o marsičim tudi strinjali. To je pač načelo demokracije. Moramo se spoštovati tudi, če imamo različna mnenja. Upam, da boste obravnavali vse eh, člane tega parlamenta enako, eh, enakopravno, kot tudi vse politične skupine, ne glede na to, iz katerega kota prihajajo. Predstavljati boste to hišo tudi na sej Evropskega sveta pred, čez nekaj tednov. Vsi šefi vlad in držav vam bodo gotovo z veseljem prisluhnili. Eh, običajno ne slišijo veliko od socialistov v zadnjem času, tako da bodo gotovo veseli vašega prispevka. Tudi na drugih sestankih boste delovali kot predsednik parlamenta in pri tem vam želim veliko uspeha. Thank you very much, Mr. Kerr. Very fine, gospod Kenen. Kolegica Liotar za Združeno eh, Levico, izvolite. Ja, meneer Schulz, ik heb vandaag eh, de zware taak om onze... Ja, hvala, gospod eh, Schulz. Imam težko nalogo da zastopam našega predsednika Lotarja Biskija. Veseli me, da lahko to nalogo preuzamem in bi vam želela v njegovem imenu prisrčno čestitati za izvolitev na predsedniško mesto Evropskega parlamenta. Uspelo vam je že v prvem krogu. Zahvaljujem se tudi pri vseh drugih kandidatih oziroma obema drugima kandidatoma, ki ste si prav tako zelo prizadevala za izvolitev. Upam, da se bo v prihodnje večkrat zgodilo, da bomo imeli več kandidatov, ne samo enega. Zelo obžalujem, da niste ženska, ampak naja, tega zdaj ne bomo več mogli spremeniti. Upam pa, da boste uporabili tudi bolj svoj feminini del kdaj pri uh, vašem delu. Marsikatera ženska je namreč tudi glasovala za vas. Veste, zagotovo, da veliko ljudi to je naredilo, da bi vam omogočili. Mnogi so vas podprli zato, da bi vam naredili veselje, mnogi pa tudi zato, ker so menili, da vam želijo otežiti nalogo. Zaradi tega, ker smo v težavnih časih, v kriznih časih, jeste bili izvoljeni tudi na to mesto in Evropski parlament bo moral v tem kriznem času odigrati pomembno vlogo. Smo namreč edini neposredno izvoljeni organ v Evropski uniji. Evropski državljani se pa bojijo, da bi izgubili delovna mesta, eh, svoje pokojnine, bojijo se za socialno zdravstveno zavarovanje, za njega v starosti in za prihodnost eh, svojih otrok. Upam, da boste zastopali interese vseh teh državljanov. Pogosto denar in velike teme igrajo pomembno vlogo v Evropskem parlamentu, ampak v končni fazi smo predstavniki ljudstva in mnoga, mnoge razprave potekajo za zaprtimi vrati in jih državljani ne morejo spremljati. Tako da upam, da boste vi poskrbeli za to, da bo naše delo postalo bolj transparentno in da bodo različna mnenja malih in velikih političnih skupin v Evropskem parlamentu dobila vašo podporo in da jih boste da boste predstavili njihov glas. Namreč vi ste predsednik vseh nas in v tej funkciji vam želim modro predsedovanje. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, to ni najbolj enostavno, gospod Ferhovštad si ne želi eh, aseksualnega predsednika, gospod Liotard obžaluje, da nisem ženska. No, jaz se želim izpolniti želje vseh, eh, pa vendar ne gre. Gospod Ferič ima zdaj besedo. Dobro jutro, gospod Šulc. Predsednik Šulc, vem, da je moje delo, da vam čestitam, ampak ker smo že pred dvemi leti in pol videli, kakšen bo rezultat, zato pravzaprav to ni pravega smisla. Nihče v eh, Evropi ne bo rekel, da je, da je to bil odprt demokratičen proces. Mislim, da se bo gospod Barov za to izstrinjal. Danes sem razmišljal, kakšnega predsednika Šulca bomo dobili? Ali bomo dobili predsednika, ki bo dostojanstven, miren? osebnost, ki se bo obnašala kot predsednik vseh velikih parlamentov po svetu, nekoga, ki bo nad politiko, nad vsakodnevnimi spori kot neke vrste ambasador, državnik. Ali pa bomo dobili z Martinom Šolcem nekaj drugega, ki se ga poznamo od leta 2004 kot predsednika socialistov. Veste, kdo je on jezen, vihral, temperamenten, brez obvladovanja nekdo, ki se odloča po svoje, ko ljudje in, in obsoja, ko ljudje glasujejo ne na referendumu, nekoga, ki ni, ne govori v prid svobodnim in prostim trgom. Vaš uvodni govor je tudi rešil vprašanje, ki sem se ga še postavljal. Dve leti in pol političnega fanatizma bomo dobili v, v naslednjem času samo banana republika bi si želela poli takšnega političnega predsednika Evropskega parlamenta, ampak to smo pač dobili. Morda zastopam najmanjša skupina v tem Evropskem parlamentu, gospod Šulc. Lahko pa vam povem, da je skupina, katere pa ogledi in mnenja zdaj odraža vse večje število državljanov po vsej evropski celini. Nekje pol pol je pri ljudeh, ko razmišljajo, ali je Evropska unija nekaj dobrega ali slabega. Kar mi predstavljamo, ni protievropskost. Ne gre za to. Verjamemo v demokracijo nacionalnih držav, želimo si trgovinsko Evropo, Evropo sodelovanja, želimo si Evropo, ampak odgovorno Evropo. Ne želimo si Evrope, ki želi biti supersila. Ne želimo si Evropo, ki jo vodi gospod Barozo za komisijo po skupnostni metodi. In sam bom storil vse, da bom politično nasprotoval vašemu, vašemu delovanju v naslednjih dveh letih in pol. In upam, da nam boste dali tudi poštene možnosti. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu nepoveznih poslancev, gospod eh, Leder. Hvala lepa. Gospod Šulc, najprej mi dovolite, da vam čestitam za izvolitev pred nekaj urami. Moram vam čestitati v imenu svoje politične skupine. Žal pa prave razprave ni bilo, čeprav bi nam to bilo ljubo. Vnaprej smo že vedeli, kakšen bo rezultat. Vaše ime je bilo pač drugo na vrsti in zato smo to pač sprejeli. Enega mojih kolegov ste pomenovali fašist pred nekaj časa. To se mi ne zdi primerno za demokratično izvoljenega poslanca. Nikoli se niste distancirali od teh besed in to moram reči, da ne meče ravno lepe luči na vas in je obžalovanja vredno. Zato upam, da boste te besede vzeli nazaj, kajti predsednik demokracija je demokracija le če ljudje lahko izražajo svoja mnenja, če tudi so ta nasprotna večinskemu mnenju in ne moremo ljudem reči, da so fašisti, čeprav so, so demokratično izvoreni, enako kot vsi ostali tu v tem parlamentu. Evropska unija je danes v težavah. Evropski državljani še nikoli niso imeli tako malo zaupanja v njeno prihodnosti. Želijo, da se suverenost vrne v roke držav, članic. Male države so lahko uspešne, lahko uživajo blaginjo in lahko sodelujejo v miru. To je moč Evrope zdaj pa smo pod nekakšno vojaško zastavo NATO in eh, sodelujemo v vojnah. In žal, oziroma žal je temu danes tako, na srečo smo vsaj v našem delu Evrope uživali mir dolga desetletja, ampak zdi se, da Evropa ni uspešna in še naprej bo neuspešna, tudi pod vodstvom socialdemokrata gospoda Šulca, tako da gospod Šulc upam, tudi jaz, da boste vi naš predsednik, predsednik nas vseh in da boste pozabili na socialdemokracijo za nekaj časa in da boste lahko obrali nadstrankarsko držo. Upam, da boste uspeli upoštevati vsa demokratična gibanja, ki jih zastopamo tu v tem demokratičnem zboru. Vsi smo demokratično izvoljeni in zato smo tudi upravičeni do enake obravnave. Nisem prepričan, ali želimo v prihodnje biti pod eh, evropsko socialdemokracijo, vsaj mi ne želimo tega. Želimo pa si, da se naše sodelovanje uspešno začne, zato vam želimo veliko uspeha pri vašem delu. In za začetek bi bilo zelo dobro, če bi upoštevali eno od želja tega parlamenta, namreč da ustavite to stalno selitev sem ter tja iz Brusla v Štrasburg in nazaj. Še enkrat vam želim vse dobro pri vašem delu in upam, da boste uspešni. Hvala lepa. V imenu komisije ima besedo predsednik komisije Barozo. Herr Präsident. Spoštovani gospod predsednik, dragi Martin Schulz, spoštovane poslanke in poslanci. Ob uspešni izvolitvi na funkcijo predsednika Evropskega parlamenta, Pirat Martinu Šulcu izrazil svoje srčne želje. Prvič je bil v Evropski parlament izvoljen leta 1994. Vse od takrat je ta zbor lahko prisluhnil njegovi močni osebnosti, njegovi jasni politični usmerjenosti in njegovi neutrudljivi angažiranosti za Evropo. Upravičeno ima ambiciozno vizijo, kar zadeva vlogo tega zbora in eh, upravičeno želi, da ti glasovi, glasovi državljanov in državljanke Evrope pridejo v spredje še bolj kot do sedaj. Pri tem lahko Martin Schulz in z njim celoten Evropski parlament še naprej šteje na podporo Evropske komisije. Dejansko je danes še bolj pomembno kot kdajkoli prej, da ukrepimo evropsko demokracijo. Tisti, ki na nacionalni ravni menijo, da je demokracija lahko le nacionalna, še ne razumejo, da smo že vstopili v dobo globalizacije, da živimo v 21. stoletju. Tisti, ki se upirajo za misli evropske demokracije in celo zamisli evropske suverenosti, na temeljih nacionalne suverenosti, ti pravo suverenost dajo nekim anonimnim subjektom na trgu, ki niso podvrženi nikakršnemu demokratičnemu nadzoru. In res, v teh kriznih razmerah, ko so izzivi pred nami veliki, je še kako pomembno, da različne politične sile sodelujejo v prid močni Evropi. V tem duhu bi se želel pokloniti tudi drugim kandidatom, ki so kandidirali na teh eh, volitvah, Diana Wallace in Nerge Deva. Spoštovane dame in gospodje, beseda zahvale gre tudi dosedanjemu predsedniku Ježiju Buzeku, ki je predsedoval temu parlamentu na res eh, navdušujoč eh, in nestrankarski način. Tekom njegovega predsedovanja je stopila v veljavo Lisbonska pogodba, prav tako pa je šlo za najbolj težavno obdobje v zgodovini Evropske unije. Zahvaljujoč sodelovanju med našima institucijami v, letih, eh, v zadnjih dveh letih in pol, smo postavili temelje za zdravo sodelovanje med parlamentom in komisijo, kar je sedaj del našega skupnega akija. Več kot to, predsednik Buzek je bil prvi predsednik institucije Evropske unije iz ene od eh, srednje in vzhodne evropskih držav. Prvi po padcu železne zavese. Njegovo predsedovanje je simboliziralo sanje milijonov ljudi, sanje po svobodi, ki so se uresničile milijonom evropejcev in za to najlepša hvala. Dame in gospodje, naša odgovornost zdaj je, da v polni meri zagotovimo, da bo Evropa močnejša, bolj konkurenčna in bolj enotna ukrepi finančne stabilnosti in eh, za zagotavljanje gospodarske rasti morajo biti naša največja prioriteta v prihodnih mesecih. Evrope ne moramo zgraditi zgolj na disciplini in sankcijah. Evropo moramo graditi na konvergenčnosti, na solidarnosti in na upanju. In ravno zaradi tega je rast še kako pomembna. Upanje mora prav tako premagati cinizem in eh, pomankanje perspektive. In okrepiti moramo našo željo po sobivanju. Prav tako pa kriza zahteva določena, eh, določene žrtve, ki morajo biti pravično porazdeljene. Ne more biti vedno srednji razred tisti, ki plačuje najvišji račun. Tudi to je pomembno za uspeh našega odziva. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, živimo v težkih, ampak spodbudnih časih in zato vam želim čim več uspeha in vsekakor lahko računate na neotrudno podporo in lojalno sodelovanje Evropske komisije, da bo Evropa iz te krize išla močnejša in bolj enotna kot kdajkoli prej. Hvala lepa. Hvala lepa, dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa tudi za te prijazne besede, tudi za te zadnje prijazne besede in tiste manj prijazne besede. Gre za čustven trenutek za me, za številne moje prijatelje. In če mi dovolite, bi poleg zahvale vam vsem podal tudi nekaj osebnih misli. Kot rečeno, si bom prizadeval biti predsednik vas vseh, neodvisno od vaših političnih prepričanj in eh, pripadnosti političnim skupinam. To je moja dožnost in to je tudi moja obljuba. Komplementarnost delovanja institucij Unije je nekaj, kar je nujno, gospod Barozo. To je življenjskega pomena za Evropsko unijo in zato lahko računate na evropski parlament ali vsaj na veliko večino v Evropskem parlamentu in tudi name kot eh, na vašega prihodnega zaveznika v tem boju za zaščito metode skupnosti. Dame in gospodje, besede, ki ste jih eh, izrekli, ki ste jih eh, namenili meni, imajo name zelo čustven vpliv. In zato je še kako nujno in odgovorno, da predsednik Evropskega parlamenta predseduje vsem poslankam in poslancem, da je predsednik prav vseh. Vsakdo, ki me pozna, seveda ve, da ostajam socialdemokrat. Nisem pa predsednik socialdemokracije v Evropi. Ne, sem predsednik Evropskega parlamenta. In zato vam še enkrat lahko zagotovim, da je moja naloga varovanje interesov tega parlamenta. Prosil bi vas za razumevanje za še eno dodatno misel, ki bi jo rad delil z vami. Gre za čustven trenutek za me, ampak ne le za me. Tu v dvorani so številni moji prijatelji, ne le tu v poslanskih klopeh, ampak tudi na tribunah. Tam so moji prijatelji, eden mojih nekdanjih učiteljev iz šole, ko sem bil star sedem let. Tam so tudi moji prijatelji iz nogometne ekipe, ki ni bila najboljša, ampak najboljša v mojem življenju. Prav tako so tu moji prijatelji iz eh, mestnega sveta, nekdani župan mojega domačega mesta, sedanji župan, župan Ahna, moji prijatelji in eh, moja družina so vsi tam. In zato upam, da mi boste dovolili, da jih pozdravim, saj so del mojega življenja. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala tudi vam, nekdani predsednik in predsednica Evropskega parlamenta. To je veliko čast ne le meni, ampak tudi Evropskemu parlamentu. Moram reči, da nam je bilo v veliko veselje, da ste danes tu z nami. In eh, ko vas vidim tu pred seboj, ugotavljam, kako dolgo sem že poslanec v Evropskem parlamentu. Za vsemi vami sem deloval v parlamentu z gospodom Enrikem Baronom, ki je bil predsednik, še preden sem postal poslanec v Evropskem parlamentu, bil pa je tudi moj predhodnik v skupini socialistov. Hvala vsem torej, da ste danes tu in da ste s svojo prisotnostjo eh, počastili Evropski parlament in tudi mojo izvolitev. Hvala, spoštovani kolegi. Bi pa rad pokazal tudi nekaj novega, kajte mislim, da je ključnega pomena za našo javno podobo, da skupaj skušamo izboljšati to javno podobo. In naša javna podoba je najslabša takrat, ko vsi vstopajo v dvorano in se med seboj pogovarjajo, medtem ko predstavniki komisije in sveta še govorijo ali kako drug poslanec še govori. In poslanec vedno, eh, predsednik vedno uporablja kladivo. Sam sem si izbral zvonec za v prihodnje, to mislim, da je prvi korak, da bom morda bolj slišen in da me boste lažje uslišali kot nekdanje predsednike. Hvala še enkrat. Dovolite mi pa, da izpostavim še nekaj postopkovnih zadev. V tem trenutku pa se vam zahvaljujem za vašo podporo in za vse vaše besede. Bevor wir heute Nachmittag zusammen preden se sestanemo popovdne, pa moram kolegice in kolegi kot novo izvoljeni predsednik Evropskega parlamenta čestitati tistim, ki so kandidirali proti meni in jim podati ponudbo. Kolega Deva, kolegica Wallis, želel bi si tudi zato, ker je bil naš predvoljeni boj tako korekten, tako pošten, želel bi si, da ostanemo v stiku. Opazil sem v hodnikih Nirč danes, ko sem prišel, da je potekala demonstracija v podporo Juliji Timošenko, eh, polno rumenih in eh, modrih balonov. Ampak potem smo gotovi, da gre za podpornike Nirča Deve. Indijana, želel bi si, da ostaneva v steku, kaj ti prispevki, ki ste jih eh, podali v razpravo k prihodnosti tega parlamenta, so se mi zdeli zelo pomembni in želel bi si, če bi lahko iz teh vaših zamisli, ne glede na izid volitev, kaj uporabili tudi v prihodnem delu. In resnično bi me veselilo, če bi tudi v prihodnje lahko tesno sodelovali. Spoštovane kolegice in kolegi, izvolitev podpredsednikov Evropskega